S tem je razprava konec, o tem bomo glasovali v četrtek. Naslednje zasedanje se začne jutri 21. oktobra od 9. do 3. In, oziroma od 9. do 1. in od 3. do 7. Dnevni red je